gospodje, ali lahko začnemo z našo današnjo sejo. Danes imamo pred sabo veliko dela, imamo veliko glasovanj pred sabo. Hvala, da ste prišli pravočasno. Mislim, da lahko kar začnemo. Preden začnemo z glasovanjem, naj vam povem, da žal, gospod Omrži, danes ne more priti na sejo, zato točke 16 ne bomo obravnavali na, tem, na tej seji, ampak enkrat drugič. Torej, toliko, da veste. In za predstavnike Evropske komisije, če so tu, je to verjetno pomembna informacija, oziroma ni še kakorkoli. Njegovo mnenje bomo obravnavali na enem od mnenju decembrskih sej. Torej, točki 16 danes ne bomo obravnavali. Sedaj pa lahko uh, se lotimo glasovanj. Prvo glasovanje bo o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih uverov čezmenem okveru. To je eden od zakonodajnih aktov za katerega smo pristojni. Naš poročevalec je gospod Van Miltenburg. 15 je torej predstavil osnutek mnenja oziroma poročila. Imeli smo 119 predlogov sprememb in 11 kompromisnih predlogov je bilo izpogajanih med skupinami. Imamo tudi mnenje odbora Envi. Tudi oni so podali svoje predloge. Preden gremo na glasovanje, bom kar dala besedo poročevalcu. Skupina LS je tudi dejala, da tudi njihov poročevalc v senci želi besedo. Gospod Van Miltenburg, izvolite. Eh. Kratko. Najprej hvala poročevalcem v senci za njihovo zelo konstruktivno delo. Upam, da bo tudi ELS na koncu glasovala za to poročilo. Imeli smo razpravo glede prostovoljnosti tega mehanizma, ne bomo videli. Sem pa zelo hvaležen vsem službam parlamenta, sekretarijatu, pravni službi in vsem, ki so sodelovali pri tem precej zapletenem dosijaju, tudi z pravnega vidika. Hvala. In gospod, da bo gospod Cele tudi konstruktiven, tako kot smo bili na začetku. Hvala, gospod Seler, izvolite. Ja, äh, Hvala za besedo. Rad bi se vam zahvalil, pa tudi vsem, ki so sodelovali pri celotni razpravi, ki je bila zelo zanimiva. Imeli smo zelo poglobljeno razpravo o tej uredbi. Je pa res, da se vseeno nekje nismo mogli zedinili in to je danes že povedal poročevalec. Sam sem vedno zagovarjal dejstvo, da čezmejno sodelovanje postavimo v ospredje našega sodelovanja. Kohezija je zelo pomembna, kljub mejam, ki so nas ločujejo v Evropski uniji, pa je obmejno sodelovanje zelo pomembno. Včasih pa je vseeno oteženo zaradi tega, ker na obeh stranih meja veljajo različni pravni, upravni sistemi. Čezmejno sodelovanje je nujno. No, in ugotovili smo, da smo že poželje ogromno sadov, zlasti če si pogledamo vse inštrumente, ki jih imamo na področju čezmednega sodelovanja v Evropski uniji. Je pa res, da vsega ne moremo pravzaprav nesti v to osko področje, čezmejno sedelovanje in marsikater državljan zaradi tega tudi utrpi določene posledice in pomankljivosti. Zlasti recimo, eh, če upoštevamo dolg in kompleksen postopek za podelitev dovoljenja nekemu avtobusnemu podjetju, da opravlja malo obmejni prevoz to pa res ni v duhu evropskega sodelovanja. Res sem zato tudi vesel, da je luksemburško predsedstvo v letu 2014 dalo pobudo, da se pripravi nov zakonodajni akt, se pravi uredba o mehanizmu za reševanje pravnih in upravnih ovir v čezmejnem okviru. Tako lahko države članice se same odločijo tudi, v kateri obliki bodo sodelovali med sabo. Dobili smo tudi pisma, ki prihajajo iz prestolnice in tudi iz zvezdnih dežel, določenih držav članic. Na teh pismih je izražena tudi skrb, da se morda ogroža soverenost držav članic, ampak vse vemo, da je soverenost zapisana v sami ustavi, pa tudi v pogodbi o delovanju Evropske unije. Naše men je samo, da ukrepimo čezmeno sodelovanje. Je pa res, da lahko pride do napačnega razumevanja, pa tudi do do zelo trmoglavega pristopa strani določenih držav člani, če bi imeli samo prostovoljne določbe. Zato sam zagovarjam obvezne določbe. Sicer ste nekateri dejali, da to postavlja pod vprašanje suverenost držav članic, ampak treba je povedati, da si regije na meji želijo boljšega sodelovanja in zato potrebujemo obvezne določbe. Zato nisem podprl tistih predlogov sprememb, ki govorijo o neobveznem sodelovanju, prav zaradi tega, ker to ni v koristi obmejnih regij. To je nekaj, gospod Celer, to je bila izjema. Ne bomo odpirali razprave. Ne danes. Sedaj se bomo tudi glasovanja in se bomo sredotočili na glasovanje. Dovolite, da bom danes nekoliko počasnejši, ker imamo zelo zapletene glasovalne sezname in ne bom hitela, imamo dovolj časa, tako da si ga vzemimo za glasovanje. Uh, oh, EPP. Nekaj, ELS tu je 13 eh, poslancev ELS-a, zelo ste aktivni, vendar le 12, lahko, le 12 jih lahko glasuje. Gospod Albrecht bo opazovalec. Prav, hvala. To je zelo pomembno. Dobro, gremo naprej, lahko začnemo. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani. Bomo preverili, da vidimo, kakšna je situacija v dvorani. Elektronsko glasujemo o kompromisu 5. Glasujemo. All right. And the vote is closed now. Konec glasovanja. Hvala lepa. 18 za, 11 proti. Dobro. Kompromis 5 smo sprejeli. Gremo na predlog spremembe 62. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis šest. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? biti. Dobro, bomo preverili elektronsko 67. Glasujemo. End the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Devetinšestdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 9. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 8. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 9. Za? Proti? Proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo imeli glasovanje v svežnju. Tu imamo več predlogov sprejem. Kdo je za? Proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasovanje v svežnju bomo elektronsko glasovali. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo na Gremo na predlog spremembe 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrn... Je zavrnjeno? Bomo preverili morda sem se zmotila, 82 glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Hvala. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 12 za proti vzdržani sprejeto. 87 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 10 za proti vzdržani sprejeto. 91 za proti, vzdržani, sprejeto. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, menim, da je zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 in 96, to bomo, o tem bomo glasovali skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo v svežnju, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Proti, vzdržani, sprejeto. 114, o tem bomo usvali skupaj. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, sprejeto. 103. 102 in 103 potem so skupaj glasovali. Ali lahko ponovimo glasovanje za 102 in 103 skupaj, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 104 za, proti, zdržani, sprejeto. 105 za, proti, zdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. 17 za, proti vzdržani sprejeto. 18 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa štiri predloge sprememb skupaj 107, 108, 109, 110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 proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa dva skupaj, 114 in 115 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 116 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Kompromis 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa gremo na NV1 o vodnih izjavah. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30. Lahko preverimo NV1 o vodnih izjavah, o vodni izjavi 2a, seveda glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV2 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 o uvodni izjavi 12, to je za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, vendar bomo preverili. Kompromis 2. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa gremo na prelo smembe dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. 46, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3, za, proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno, vendar bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 51 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zelo jasno je to bilo. 52 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 3 za proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim, da je sprejeto, vendar lahko preverimo. Kompromis 4. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 61. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili 61. 61. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj bomo imeli končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja.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 Yes, he is abstaining. I'm abstaining, of course. So we have uh, 14 in favor. Imamo 14 glasov za, enega proti in 14 in 15 vzdržanih. To pomeni, da ni sprejeto. Ne, da je sprejeto. Da, sprejeto je. Se upravičujem. Torej je sprejeto, se upravičujem. Samo glasovati o mandatu, prosim. Glasujemo o podelitvi mandata za medinstitucionalna pogajanja elektronsko. To je poemensko glasovanje. Glasujemo. konec glasovanja. In sedaj imamo pogajalski mandat. Thank you very much. Dobro, hvala. To je bilo naše prvo glasovanje za danes. Hvala za vašo potrpežljivost in se pravičujem zaradi odločenih napak, do katerih je prišlo Sedaj pa gremo naprej. Bomo glasovali v naslednjem mnenju in sicer to je naše mnenje o vzpostavitvi programa Invest EU. Naša pripravljavka mnenja je gospa Westfall. Ona je predstavila mnenje septembra. Imeli smo 254, oziroma 245 predlogov sprememb in na koncu smo pripravili 21 kompromisov, ki so jih izpogajale skupine. Glavna dva odbora uh, bosta o tem glasovala 3. decembra. Glavna odbora sta za proračun in za gospodarstvo. Gospa Vespel, izvolite. Če se na kratko prijeden, se bomo lotili glasovanja, ko sem vam predstavila poročilo sem že dejala, da je treba črtati tako imenovani Member State Compartment. Danes pa bi se rada zahvalila sekretarijatu, pa vsem ostalim, ki so mi pomagali pri mojem delu kajti poskrbeli se za to, da ste izključili to formulacijo iz celotnega besedila. Res se veselim današnjega glasovanja, res me zanima, kako bomo glasovali, seveda. To je bila za mene tudi rdeča linija, strukturna politika je strukturna politika in mora tudi ostati takšna. In naša regionalna politika se ne sme žrtvovati na portalu EFSIA. Uh, Hvala. Bomo začeli z glasovanjem. Že včeraj smo večkrat rekli, da čakamo to glasovanje, zato da bomo videli, kako bomo nadaljevali z drugimi dosjeji, ki jih obravnavamo. Začnimo s predlogom spremembe 12 in 127, ki sta identična. Za, proti, ker je to začetek glasovanja, bomo preverili elektronsko. 12 in 127 glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Z enim glasom razlike. Če je sprejeto, gremo na predlog spremembe 109. Kdo je za? 109 torej za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili torej 109 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. Gremo sedaj na 11. Je to prav? Da enajst. Za, proti, zdržan, sprejeto. Bi radi preverili? Elektronsko preverjamo enajsti predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, bomo preverili 16. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo naprej. 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 18 za. Aha, 18 skupaj z 164 za, proti vzdržani zavrnjeno. 19 za, proti vzdržani zavrnjeno. 70 za za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri in enainsedemdeset. Ta dva sta identična, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvainsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. 108 za, proti vzdržani zavrnjeno. 107 za, proti vzdržani zavrnjeno. 110 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. 114, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena, za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, vzdržani, sprejeto. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. 123 za, proti vzdržani sprejeto. 124 za, proti vzdržani zavrnjeno. 111. Odprto pade, ker je bil 124 zavrnjen. Gremo, enako velja za 112 in gremo na 148. Ta je identičen kot 149. Ne, 112 ni enak kot 111. Ne, nista identična. Zato bomo njih dve glasovali ločeno, vendar oba dva odpadeta, ker smo zavrnili 124. Zdaj pa glasujemo. 148 in 149, ki sta identična. Glasujemo o obeh za. Proti, vzdržani. Sprejeto, sprejeta sta obadva. 125 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, 125 smo zavrnili in sedaj glasujemo o zadnjem dodatku. As of climate mainstreaming, je to zdaj vsem jasno? Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47. sedeminštirideset kdo je za proti vzdržani zavrnjeno sto osemindvajset odpade gremo na na 132 ali na 129? Gremo na kompromis 3. Dobro. Kompromis 3. Glasujmo za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa se lotimo kompromisnega predloga 4 za, proti, zdržani, sprejeto kompromis spet za, proti, stršani, sprijeto. Predlog spremembe 154 za, proti, stržani, preverimo elektronsko 154. Glasujmo. And the vote is closed. Konec glasovanja zavrnjeno. Ena pet pet za proti stršani sprejeto. Predlog spremembe 156 za proti zdržani, sprejeto. Kompromis še za, proti, vzdržani, sprejeto. 15. 159, 160, gre za identične predloge sprememb, glasujmo v svežnju za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 161 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 162 za, proti, vzdržani sprejeto. 166 je brezpredmeten. Enako velja za 165 in glasovali bomo o 169, ki pa je tudi brezpredmeten. 174, ki je tudi brezpredmeten, pa tudi 177, pa tudi 178. Sedaj pa 178 glasujemo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 180 zaproti zdržani. Preverimo elektronsko 180. Konec glasovanja zavrnjeno. Sto enainosemdeset za proti zdržani, zavrnjeno. 182 za, proti, zdržani, sprijeto. 183 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 184 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, zdržani, zavrnjeno proti zdržani sprejetom. Predlog spremembe 190 za proti zdržani zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Glasujmo. And the vote is closed. Konec glasovanja sprijeta. Ja, to je tudi mene presenetilo. Prosim, glasujte z dvigom rok. Samo enkrat dvignite roke, ampak pravočasno. No, tudi sama se včasih malo zmotim. Kompromisni predlog. Osem za proti. Zdržani. Sprejeto ena, devet, tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ena, devet, štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. ena, devet, osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 196 je brezpredmeten, tudi 197, 217 tudi, pa tudi 81. Glasujmo, 131 za, proti, zdržani, sprejeto. Potem pa naslednji so brezpredmetni, recimo 179, 215, glasujmo za, proti, zdržani. Preverimo elektronsko. Konec glasovanja sprejeto. 80 je brezpredmeten. Sedaj bomo glasovali v 199 in 200, ker sta identična predloga za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imamo naslednje identične predloge 82 in 83, ki pa sta tako ali tako brezpredmetna. predlog spremembe 84 je sedaj na vrsti. Ne, 201, 201 za, glas proti, zdržani, zavrnjeno. 202 je brezpredmeten. Ali imam prav? pa tudi 203 je brezpredmeten. Ne zdi se, da moramo glasovati o 203, kaj pa o 202? Dvesto tri. Ja, moj glasovalni seznam je res nenavaden. Glasujemo 203 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 204 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 205 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 206 ali je ta brezpredmeten. Ne, bomo kar glasovali za, proti, zdržani, zavrnjeno. 207 in 208 sta identična, glasujmo za, proti, zdržani, sprejeto. 209 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 25 211 so identični, ga sujmo v svežnju za proti, zdržani, sprejeto. 212 za proti, zdržani, sprejeto. 214 za proti, zdržani, zavrnjeno. 213 za proti, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen. Bi preverili elektronsko 214. 213, tako je. Glasujmo elektronsko. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto veliko večino je sprejet. 216 za, proti vzdržani sprejeto. 218 za, proti vzdržani zavrnjeno. 219 za, proti vzdržani zavrnjeno. 220 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, zdržani, zavrnjeno. 221 za, proti, zdržani, sprejeto. 222 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 223 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 26 je identičen za 224 in 225, pa tudi za 226, ne samo za 225. Glasujmo v teh treh, ker so identični za, proti, stršani. Preverimo elektronsko. And the vote is konec glasovanja. 15 za, 15 proti. Kako pa to deluje? Ta... Vrnjeno. Nidov ni glasoval, nič hudega, zavrnjeno dva, dva, šest za, proti, zdržani zavrnjeno, kompromis devet za, proti, zdržani sprejeto. 27 in 229 sta identična za, proti, zdržani sprejeto. Sprejeto 230 je brezpredmeten 231 za, proti vzdržani zavrnjeno 232 za, proti vzdržani zavrnjeno 233 za, proti vzdržani zavrnjeno. 234 za, proti, zdržani, sprejeto. 235 za, proti, zdržani, sprejeto. 236 za, proti, zdržani, sprejeto. 237 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 2, 3, 8 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 2, 3, 9 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 240 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 241 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno. 242 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 243 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pa še 245 za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 proti, stržani, zavrnjeno. 37 za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis 12 za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, stržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 45 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 49 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, zdržani, sprejeto. 51 za, proti, zdržani, sprejeto da kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 15 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 17 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 68 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 73 je brezpredmeten, pa tudi 77, 78. Glasujmo za proti. Zdržani, zavrnjeno. 79, brezpredmeten, kompromis 18, za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19, za proti, vzdržani, sprejeto. De 96 za, proti, ne ta, je brezpredmeten, 97 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ali bi želeli preveriti elektronsko 97? Glasujmo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Morda sem prehitra. Kompromis 20 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 21 za proti vzdržani sprejeto. 10 je identičen s 103 in z 104 za proti vzdržani sprejeto. 105 za proti vzdržani sprejeto. 106 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa nas čaka končno glasovanje o mnenju s premembami. Glasujmo. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto, čestitke pripravljavki mnenja. Bi želeli kaj povedati? Ja, najlepša hvala. Hvala da ste tako glasovali, sicer nisem računala na takšen uspeh. Upam, da bomo imeli še nadaljne razprave v tem odboru, tudi ker so takšne razprave pomembne za prihodnost regionalne politike. Najlepša hvala hvala, da ste nas tudi podpirali med glasovanjem. Sedaj pa nas čaka naslednje glasovanje, ki pa zadeva mnenje o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomankljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah. Pripravljajo lecnenja je gospod van Miltenburg, ki je usnutek mnenja predstavil, če me spomine vara oktobra, 128 predlogov sprememb smo prijeli, pa tudi kar nekaj kompromisnih predlogov. Gospod van Miltenburg bi želeli kaj povedati, ja, gre za zelo kontroverzno vprašanje. Težko je bilo najti kompromisne rešitve. Sam sem se sicer zelo potrudil, nekaj jih imamo, ampak treba povedati, da predlogi spremem gre vse različne in možne smeri. Hvala vsem poročevalcem v Senci, pa tudi sekretarijatu, ki so nam pomagali pri oblikovanju nekaterih kompromisnih predlogov moramo pripraviti to mnenje, kajti pomembno je, da naš odbor tudi nekako vpliva na delo v glavnih odborih, v odboru za proračunski nazor in v odboru za proračun. Čudovito, lotimo se glasovanja. Šest za proti vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 40 in 41 so identična za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 43 za proti vzdržani preverimo elektronsko. Glasujmo. Konec glasovanja zavrnjeno. Štiriinštirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Petinštirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Šestinštirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 47, 50, 52, 53, 54 in 55 bomo v njih glasovali v svežnju za, proti, zdržani, zavrnjeni so vsi predlog spremembe 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bi želeli preveriti elektronsko? Ne. 56 za, bi želeli kaj povedati? Poročevalec v senci je predlagal ustni predlog spremembe, da bi spremenili srednji del besedila, tako da bi govorili samo o svobodi mnenja in izražanja, vključno z demokratično svobodo, svobodo medijev in svobodo tiska. Dobro, to je ustni predlog spremembe v zvezi z 56 ali mu kdo ugovarja. Ne, se pravi, glasujmo 56 z ustnim predlogom za proti vzdržani sprejito. 57 za proti vzdržani. Preverimo elektronsko 57. Glasujmo. konec glasovanja. Sprejeto. 58. Za. Proti. Zdržani. Preverimo elektronsko 58. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprijeto. Ja, prosim, treba je dvigniti roke. Vsi morate dvigniti roke. 59 za, proti vzdržani, sprejeto 60 za, proti vzdržani, sprejeto 61 za, proti vzdržani, sprejeto 62 za, proti vzdržani, sprejeto 63 za, proti vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sprejeto. 69 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, zdržani, preverimo elektronsko, 71 za glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Dvainsedemdeset za, proti, zdržani, zavrnjeno. Triinsedemdeset za proti, zdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 75 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 76 in 77 sta identična, glasujemo za, proti, zdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 78, 79 in 80 identični so za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko vseh treh predlogih sprememb. Glasujemo. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Enajstdeset in dvainosemdeset, ki sta identična za, proti, vzdržani, sprejeto. Triinosemdeset, štiriinosemdeset glasujemo za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo na predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis pet za, ja, izvolite. Torej to z ustnim predlogom spremembe izvolite, gospod Van Miltenborg. V zvezi z besedilom kompromisa na zahtevo S in D predlagamo, da črtamo zadnji stavek, ki se začenja za komisija, lahko tudi upošteva merile, ki se uporabljajo eh, v okviru eh, pristopanja k Evropski uniji in tako dalje do obdavčitve. Torej, to. Hvala. Ali je jasno za vse? Ste vsi prejeli to besedilo za ustni predlog spremembe? V redu. Torej, ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe, ne, glasujmo torej o kompromisu 5 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprijeto. Gremo na predlog spremembe 102 in 103, ki sta identična, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 104 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To skupaj s 106 in 107 pravzaprav. Ne, se je zmotila predsednica. Torej glasujemo o 106 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 107 za, proti, vzdržani, sprijeto. 109 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 108 za, proti, vzdržani, sprijeto. 112 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za, proti, vzdržani, sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlo sprejme številka 2 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 115 za, proti, vzdržani, sprijeto. 117 za, ne, se oproščamo, pravi predsednica, je brezpredmetno. 1, 115, 117, 118 in 116 so vsi predpredmetni, vsi štirje. Zato gremo na predlog spremembe 3 in 119, ki sta identična. Kdo je za? In tudi še 120, torej 3 amandmaji. 3, 119 in 120 so identični za, proti vzdržanje zavrnjeno. Želite, da preverimo? V redu. Preverjamo 319 elektronsko. Glasujte. Konec glasovanja je zavrnjeno. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto dvaindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, sprejeto je zavrnjeno. 123 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 124 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 125 za, proti, vzdržani, sprejeto. 126 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani je sprejeto. Predlog svojim besedem za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 8 za proti vzdržanje zavrnjeno. 9 za proti vzdržanje sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremenim tudi 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremenim 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprijeto. 25 za, proti, vzdržani, sprijeto. 26 za, proti, vzdržani, sprijeto. 29 za, proti, vzdržani, bomo preverili 29. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 28. Je, ja, brezpredmeten. Zdaj gremo na kompromis 9 za proti zdržani sprejeto. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali s končnim glasovanjem. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Mnenje je bilo tako sprejeto. Lahko postavim vprašanje. Vidim, da je poročevalec glasoval proti. Ali bo vseeno obdržal svoje ime na tem poročilu, na tem mnenju ali pa ne? Politično je to zame nesprejemljivo, Mi smo glasovali, da bomo sprejemali odločitev se samo soglasno, tako kot eh, imamo postopek v sedmem členu, to pa ne deluje eh, v praksi, zato bom jaz umaknil svoje ime iz tega mnenja, ker na tak način ne bomo uspeli zagotoviti solidnega mnenja za eh, odbora Badž in Kont, zaradi tega sem jaz glasoval proti temu mnenju. Hvala. Hvala lepa, hvala za vprašanje, ki ste ga zastavili in tudi za odgovor, ki ste ga zagotovili. Bomo torej črtali vaše eh, ime z, z mnenja, ker smo mnenje pa sprejeli. Bomo to mnenje tudi posredovali pristojnima odboroma in jaz kot predsednica eh, tega odbora bom eh, svoje ime navedla na tem mnenju. Torej bom bo moje ime eh, zapisano na mnenju. Gremo zdaj na naslednje glasovanje, ki bo morda eh, prav tako zanimivo kot prvo in drugo glasovanje. Vsekakor zdaj je, to je zadnja točka eh, v sklopu dopoldanskega glasovanja gre za um, mnenje, eh, osnutek mnenja o vzpostavitvi programa za podforo reforma. Pristojna odbora sta odbor za proračun in uh, odbor Ekon. Prejeli smo 152 predlogov sprememb, imeli smo zelo različna stališče v zvezi z določimi deli besedila v mnenju in zato smo oblikovali manjše število eh, kompromisnih predlogov in bomo v glavnem glasovali o posamičnih predlogih sprememb eh, tu v eh, odboru regij. Zahvaljujemo se poročevalcem v senci. Jaz sama sem poročevalka za to oziroma pripravljavka mnenja in zato se zahvaljujem ostalim in gremo na glasovanje. Torej, Seznam je še bolj zapleten kot ostali. Začnemo z predlogom spremembe 71 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali o povezanih predlogih sprememb, celo vrsto jih imamo 73, 78, 79, 93, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 30, 35, 66, 68, 69, 70. Torej glasujemo o vseh teh predlogih sprememb. Za, proti, vzdržanje in so vsi zavrnjeni. Vsi ti amantmaji oziroma predlogi sprememb. Gremo na kompromis 11. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 12. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog spremembe 14. Za, proti, vzdržanje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 proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejem je 90, za, proti, vzdržani. Bomo preverili, preverjamo predlog sprejem je 90, preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani zavrnjena. Predlog spremembe 94 za proti vzdržani zavrnjena. Kompromis 17 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 96 za proti vzdržani zavrnjena vzdržani, sprejeto 97 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedemindevedeset je identičen kot z osemindevedeset, tega nisem povedala, se oproščam, pravi predsednica. Gremo zdaj na predlog spremembe osemnajst za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis 8 na. Ne, eh, predlog spremembe 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 107 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 100. 8 za proti vzdržanje zavrnjeno 109 za ja, ampak tukaj imamo tudi ustni predlog spremembe ali kdo nasprotuje temu pred, ustnemu predlogu spremembe ne, torej glasujemo skupaj z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržanje vzdržani, bomo preverili. 109, glasujemo elektronsko, prosim, glasujemo. Konec glasovanja. In je sprejeto. Predlog spremembe 110 za proti. Ja, samo dve roki vidim dvigneni. Torej, glasujmo 110 za. Pro, hvala, proti. Vzdržani. Zabrnjeno. 111 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 112 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. So 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 114, 116, 117 in 122. To so povezani predlogi sprememb. Glasujemo o njih skupaj. Zavrnjeno. Predlog spremembe 19 za, proti,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 proti, vzdržani, zavrnjeno, 120 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 121 za, proti, vzdržani, sprijeto. Povezani predlogi sprememb 123, 124 in 125 za proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo o 123, 124, 125. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprijeto. Nadaljujemo s predlogom spremembe 126 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 127 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 128 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 129 za, proti, vzdržanje, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, sprejeto. 131 za, proti, vzdržani, sprejeto. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti, vzdržani, mislim, da je bilo zavrnjeno. Če želite, preverimo. Glasujemo elektronsko o 134. vedno manj nas je tukaj pri glasovanju. Konec glasovanja. Sprejeto. Ne je bilo sprejeto, sem se jaz zmotila. 135 za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 Predlog spremembe 27. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 2. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 28. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 31. Za, proti, vzdržani, sprijeto proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeta predlog spremembe 40. Ne? In 41 tudi, ker sta identična. 40, 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 52 za, pro, proti, vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj gremo na predlog spremembe 53 za, proti, vzdržani, sprijeto. 54 za,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 proti, vzdržani, zavrnjeno, šestdeset za, proti, vzdržani, sprijeto, enainšestdeset za, proti, vzdržani. Bomo preverili, torej glasujmo o enainšestdeset, preverjamo, prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani. Bomo tudi še to preverili. Torej, preverjamo elektronsko predlog spremembe 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. In pa še končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Prosim, glasujte. Konec glasovanja. Mnenje je bilo sprejeto. Hvala lepa. Hvala lepa za potrpežljivost. Zaključili smo to delo z glasovanje. Potekalo je počasneje kot ponavadi, ampak je bilo pomembno, da imamo jasno sliko vsega, zato se vam zahvaljujem. can we, can we continue? Lahko nadaljujemo z našim delom, kajti imamo še več točk na našem dnevnem redu. Predlagala bi, da naša naslednja točka na dnevnem redu, to je razprava o poročilo o misiji delegacije odbora za regionalni razvoj na otok Reunion v Franciji v septembra 2018, da jo preložimo, ker imamo že pisno poročilo o tej misiji, vendar imamo informacijo, da so določeni, da so določene neugodne situacije se zgodile v tem območju in bilo bi dobro, da bi bil z nami gospod Omar Ži, ki bi nam dal relevantne informacije s tem v zvezi. Torej, če se strinjate, bi to točko prestavili, torej o misiji in bomo to obravnavali, ko bo tu gospod Omar Ži. Gremo na naslednjo točko dnevnega reda. 1. junija 2018 je komisija predstavila reformi svežen glede skupni kmetijski politiki, glede prihodne skupne kmetijske politike. To vključuje tudi določitev pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. potem ta tako imenovani eh, predlog glede strateških načrtov vključuje intervencije, ki naj jih eh, izvaja države članice s pomočjo neposrednih plačil eh, programu za razvoj podeželja in sektorskih programov. Gospod Rope je naš pripravljalec mnenja in danes bo predstavil osnutek svojega mnenja. Gospod Rope, beseda je vaša. Potem pa bom dala besedo poročevalcem v senci. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. Kot ste slišali, moramo pripraviti mnenje našega odbora glede tega osnutka. In hvala moji ekipi ajde skupaj z njimi smo obravnavali situacijo v evropskem kmetijskem sektorju in skušali smo pripraviti predloge. Imamo 87 predlogov, to so dobro, do, različna priporočila, s katerimi bi izboljšali uredbo. Upam, da ste si že uspeli to pogledati in uh, zanimajo me vaši odzivi, vaše kritike, vaši predlogi. In potem mislim, da bi se lahko skupaj pogovorili o celotni zadevi in so gledali, kako naprej v tej zapleteni situaciji. katero stališče lahko zauzamemo in kaj lahko predlagamo odboru za kmetijstvo in pod, razvoj podeželja. To področje je izjemno pomembno, ne le za kmetijski sektor, temveč tudi za življenje na podeželju. V tem so številni vediki, ki prispevajo k razvoju regije. Torej, škoda bi bi bilo, da je škoda, da je mnenje komisije oziroma predstav komisije tako negativen. Gre za enega uh, eh, programa, kjer so največja zmanjšanja sredstev. In mislim, da evropsko podoželje ni postalo tako nepopularno, da sedaj mora trpeti zaradi teh zgub sredstev. Prišlo je do znižanja približno četrtine sredstev in ima, in še druge izzive imamo v Evropi, Brexit in druge izzive povezane z varnostjo, z znanstvenimi raziskavami. In zakaj mora podeželje eh, nositi največje breme? Če se gledamo stopnje prihodkov, vidimo, da so podeželjska območja tista, ki imajo za pol manjše prihodke kot urbani predeli in zakaj želimo sedaj še bolj zmanjšati sredstva za podeželje. Všeč mi je, da je mnenje parlamenta drugačno od mnenja komisije in predlagam, da, se, da imamo prejšnje ravni in da se držimo tega stališča, da sklad za razvoj podeželja ne bi smel Eh, utrpeti nobenih eh, eh, zmanjšanj, temveč da bi morali ostati na ravni sredstva iz 2014-2018. Škoda je, da je komisija predlagala mm, povečanje sofinanciranja. Ekonomski subjekti, ki izvaja gospodarske dejavnosti, bodo morali potem najti dvojna sredstva če bodo želela financirati projekte za razvoj podeželja. Zato menim, ne smemo biti zadovoljni s tem, kaj ti lahko se zgodi, da bodo v bogatih državah se projekti lahko izvajali, vendar v manj razvitih državah pa zaradi sofinanciranja, zaradi lastnega financerja projektov ne bodo nikoli izvajali. In potem se lahko zgodi, da bodo sredstva iz revnih držav šla v bogatejše države in to ni prav. Menim, da bi se torej morali vrniti na obstoječ sistem sofinanciranja. Včeraj smo se že pogovarjali o regionalni politiki Evropske unije in regionalna politika Evropske unije in kohezijska politika bi morala biti koordinirani in sprejeti skupaj. Veseli nas glede programa LIDER. Podeželske skupnosti bi se morale razvijati in vsaki državi, vsaki skupnosti bi si želeli veliko dobrih pobud vendar komisija iz nekega razloga predlaga zmanjšanje programa LIDER za 2,5 krat. To je nerazumljivo, kaj je ta program ne le, da ohranja vzdržnost skupnosti, temveč tudi prispeva k ohranjanju podeželjskega prebivalstva na podeželju nudi podporo za mlade in jih spodbuja, da ostanejo na podeželju. In vemo, da imajo mladi kmetje številne težave. Želeli bi si, da bi več mladih kmetov se pridružilo, eh, torej da bi več mladih kmetov se vključilo v to delo. In priča smo tudi izgubi delovnih mest za mlade. Le šest odstotkov kmetov v Evropi je mladih kmetov, v nekaterih državah celo bistveno manj in moramo pod, torej povečati podporo za mlade kmete in v, vključiti tiste, ki so stari do 45 let, ne zgolj do 40 let. Torej, morali spodbujati ljudi, da se vključijo v kmetijstvo, da se preselijo na podeželje, da začnejo tam poslovati. Pomeni tudi podpirati razvojne cilje, trajnostne razvojne cilje, torej ne le tradicionalne dejavnosti, temveč bi morali podpirati tudi prihodne perspektive. Potrebujemo raznolikost na podeželju ne le zelo dobičkonosnega kmetijstva, temveč včasih moramo podpirati tudi sektorje, ki so nekoliko manj dobičkonosni, vendar so vseeno zelo pomembni za ohranjanje bio, biotske raznovrstnosti ali za boj proti podnebnim spremembam. Sam bi predlagal, da bi 30 odstotkov podpore uporabili za ukrepe, ki so daljnovidni, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami in podobnimi zadevami. Torej, da se ne, ne osredotočamo zgolj na produktivnost, kajti v prihodnje bodo ti ukrepi veliko bolj koristni. Priča smo vedno večji konkurenci, ne le med članicami EU in njihovimi regijami, temveč tudi vidimo vedno več konkurence na globalni ravni. Vidimo negativne posledice konkurence strani tretjih držav in Zato je zelo pomembno, da se držimo naših obveznosti. Zelo pomembno je tudi, da ko govorimo o poenostavitvi, da lahko sprememo uspešne politike, tako da zmanjšamo administrativno breme in tako da omogočimo državam članicam, da vzpostavijo svoje varovalke. vendar menim, da to ni univerzalna rešitev in da ne moremo vedno slediti tej politiki. Včasih moramo preprečiti državam članicam, da daje te dodatne varovalke in s tem povečuje lokalno birokracijo. Vidimo, da številni ljudje, ki so dejavni v kmetijstvu, čeprav živijo v mestih. Naj vas opozorim, da eh, se torej to dejstvo obstaja in morali bi tudi dati svesna sredstva za te ljudi in jih spodbujati, da nadaljujo s svojimi dejavnostmi. Pomembna je tudi enakopravnost spolov in pravice žensk. Priča smo primerom, ko ljudje izvajajo pomožna dela in izgubijo socialne pravice in na dolgi rok so soočeni s težavami v svojem življenju, ker nimajo socialne varnosti. Prav tako smo priča razlikam v, ravni podpo v ravneh podpore. Prihaja do trikratnih razlik. In morali bi spodbujati konvergenco in zmanjšanje teh vrzeli. Žal, do leta 2013 niso vse države članice uspele doseči popreči in zato bi si morali prizadevati, da bi v prihodnem obdobju da bi dosegli popolno konvergenco, ne le 80 odstotno, temveč 100 odstotno. To bi morali doseči do leta 2027. Morali bi pripečati situacije, ko kmeti v nekaterih državah članicah imajo občutek, da so drugorazredni državljani. To pa zaradi velikih razlik pri plačilih. Že sedaj vidimo, da nekateri protestirajo, priča smo demonstracijam, tudi pred stavbami komisije in sveta. Prihodni teden, oziroma čez nekaj tednov, 3. decembra, bo še ena demonstracija, en velik dogodek ker si ljudje želijo pravico do enakih možnosti, do enakih, do enakih konkurenčnih možnosti in mislim, da je to zelo pomembno in zato moramo tudi mi stremeti k temu. Še nekaj bi rad uh, predstavil. Komisija ima znova napačno perspektivo glede nečesa. In sicer regionalni organi regionalni organi Evropske unije, kajti od leta 2016 imamo vedno več regij, oziroma imamo več regij, kot jih predlaga komisija, kajti komisija pravi, da ni imela podatkov o pripravi, vendar v moji državi, na Češkem in v Latviji imamo nove regije in komisija ne želi sprejeti teh regiji, zaradi tega, ker nima statističnih podatkov in zato bomo prišli v položaj, ko bo do leta 2027 tako, da, da regije, ki so bile eh, sprejete 2016, ne bodo pokrite s pravnim okverom. To mislim, da ni prav. Kajti v teh državah imamo velike razlike med regijami. in In želimo si zmanjšati te razlike, ne le med državami članicami, temveč tudi znotraj držav članic, med različnimi regijami. Kaj ti lahko se zgodi, da porabim veliko denarja, vendar se vrzeli potem samo še povečajo znotraj ene posamične države. Zelo pomembno je tudi, da smo pozorni na ključne storitve, ki so na voljo na podeželju. Vemo, da se prebivalstvo na podeželju zmanjšuje povsod po Evropi in zato so zelo pomembne skupne storitve, zdravstvene storitve in tako naprej, niso več dobičkonosne na podeželju. In potem se pač določene storitve kar zapirajo in potem mladi ugotavljajo, da so njihovi življenjski pogoji slabši in se zato selijo v večja urbana središča. In mi tega ne preprečujemo. In prihaja do učinka snežne kepe podeželje se prazni, ljudje odhajajo, ni delovne sile. Če vse temelji na dobičkonosnosti, potem seveda se te storitve, te storitve niso konkurenčne, niso dobičkonosne, vendar so vseeno zelo potrebne za prebivalstvo. To je še en problem, na katerega želim uh, opozoriti. In še, še nekaj idej glede lokalnih skupnosti, glede lokalnih uh, skupin. Če se jo gledamo program Leader, to je program, ki ima dobro prihodnost, ki je bil uspešen, morali bi zagotoviti enako financiranje, kot smo ga imeli v preteklosti, kajti že sedaj smo priča rezom in moramo opolnomočiti skupnosti, zato da bodo lahko popolnoma izkoristile svoj potencial. Morali bi se izogniti eh, javnim razpisom, ki temeljijo zgolj na konkurenčnosti. Včasih vidimo zelo lepo pripravljene projekte, ki imajo lepe opise, vendar niso dejansko pripravljeni znotraj lokalne skupnosti. Če centralni organi pripravijo projekte za skupnosti, zakaj potem pravimo, da mi financiramo te skupnosti, morda govorim nekoliko predolgo že, sem podprt za vaše predloge. Sedaj bom dala besedo pročevalcem v senci. Gospode Bude ne vidim, bi kdo spregovoril imeno gospoda Bude ne. Gospa Garcia Perez, izvolite. Hvala, predsedujoča. Na kratko, kajti poročevalec je zelo jasno predstavil svoje stališče in nasplošno lahko rečem, da podpiram to, kar pravi, glede določenih eh, zadev pa bi vendarle še kaj dodala. Najprej naj povem, da menim, da naš odbor bi se moral moral bi obravnavati ta predlog za pred, predračun v skupnem kmetijskem politiku, kajti komisija predlaga eh, zmanjšanja. Parlament se je že izrekel proti eh, rezom v tradicionalnih politikah, v kohezijski politiki, v SKP in mislim, da se vsi zavedamo, da je SKP zelo učinkovit za razvoj podeželja in zato bi morali ohraniti uh, ta proračun in bi se morali boriti proti uh, rezom, kajti izverni predlog komisije eh, predlaga zmanjšanje za 15 odstotkov pri razvoju podeželja. To bi za številne regije pomenilo uh, nekaj zelo slabega, ker bi se težko razvijale, težko izvajale programe. Drugič, ta predlog Evropske komisije, s katerim bi spremenili obstoječo SKP in bi se vključili strateški načrti, menim, da predstavlja določena tveganja. In to smo že povedali komisiji glede tega, kaj bi pravzaprav to lahko pomenilo. Lahko bi prišlo do renacionalizacije kmetijskih politik. SKP je skupna politika in takšna mora tudi ostati ker menim, da je to ključnega pomena, zato da lahko upravljamo naša ozemlja. In to se mi zdi pomembno. Potem še nekaj ključnih tem, kar zadeva cilje, ki jih predlaga komisija. Glede priprave strateških načrtov, poročevalc govori o ženskah in sama bi ustrajala pri tem, da moramo vključiti nov cilj poleg teh, ki jih predlaga komisija, ko govori o ciljih glede dobičko, glede trgov, glede mladih, glede okolja. To se mi zdi dobro, vendar menim, da moramo na tej enaki ravni biti tudi cilj vključovanja žensk v skupno kmetijsko politiko, kajti ženske so ključnega uh, pomena na podeželju in mora biti bolj prepoznavne, moramo bolj izpostaviti delo žensk na podeželju. In zato je ključnega pomena, da lahko v reformo SKP vključimo specifične instrumente za to vprašanje. Moramo vključiti na nek način med te cilje tudi vprašanje glede Eh, ohranjanja podeželske prebivalstva. Parlament je že imel poročilo glede tega, kako uporabljati evropske instrumente, med njimi tudi SKP, zato da pomagamo, da se pač podeželje ne prazni in moramo imeti specifične ukrepe za boj proti praznjenju podeželja, tako da bomo lahko ohranili naše podeželje, da bodo tam še delovna mesta, da bomo imeli tam atraktivne kraje, kamor bodo ljudje, mm, ki te bodo ljudje želeli živeti, kjer bodo mm, dejavnosti, kjer bodo delovna mesta, tako da bodo mladi in ženske razvijali svoje prihodne dejavnosti eh, na našem podeželju. Torej, to vprašanje uh, je zelo pomembno in še dva konkretna elementa, kar zadeva konvergenco. Razumem, kar pravi poročevalec. Moramo zasledovati ta cilj zunanje konvergence, vendar menim, da v tem obdobju tega finančnega okvira bi bilo težko, kajti če rečemo, da imamo manj denarja za SKP in če želimo imeti zunanjo konvergenco, bi to pomenilo, da bi imeli ekonomsko prilagoditev, kar bi lahko pomenilo v številnih primerih to, da določeni prejemniki SKP ne bi dobili pomoči oziroma bila ta pomoč bistveno zmanjšana. Torej, strinjam se s ciljem zunanje konvergence, vendar moramo najti način, kako bi to najbolje dosegli. Seveda pa se strinjam s samim ciljem kot takimi. In še eno vprašanje, ki se mi zdi zelo konkretno. Na regionalni ravni je zelo pomembno vprašanje eh, trajnih pašnikov. Pred enim letom smo imeli novo de definicijo trajnih pašnikov za razvoj kmetijskih eh, dejavnosti, zlasti za živinoreje. To je ključnega pomena. Prišli smo do nekega sporazuma, glede tega smo se pogajali s komisijo in z državami članicami. To pogajanje je bilo čudno in sedaj je v tej novi reformi izginila ta definicija. Uh, vendar smo imeli sporozum glede te definicije in zato menim, da je pomenilo, da znova vključimo to definicijo, ki je bila sprejeta v uredbi omnibus glede trajnih pašnikov. Naj povem, da na določenih območjih je to vprašanje zelo, zelo pomembno. Hvala pročevalcu za njegovo delo, sem na voljo za nadaljno razpravo, ko bomo videli predloge sprememb, tako da bomo lahko našli, eh, da, torej, da bomo res lahko vključili različna stališča. Hvala. Hvala lepa. Ne vidim nikogar iz EKR. Naj predstavim stališče poročevalke v senci v imenu Alde Elzi Katajnen danes je ni tu, ni mogla priti in me prosila naj preberem njeno stališče. Torej, gospa Katajnen bi se rada zahvalila poročevalcu za njegove zelo dobre ideje glede skupne kmetijske politike, glede strateških načrtov. Nasplošno je pomembno zagotoviti ustrezno prožnost za države članice glede načrtovanje in izvajanje strateških načrtov, kajti kmetijstvo in podeželje znotraj EU sta eh, zelo raznolika znotraj EU države članice, potrebujejo možnost, da se osredotočijo na svoje strateške načrte, moramo spodbujati modernizacijo SKP in eh, subsidijarnost. Potem nekaj uh, glede tega, kako bi lahko izboljšali predlog komisije glede razvoja podeželja in ki so relevantni z vidika perspektive odbora regij. Moramo uh, uh, podpirati ne le zagonsko fazo kmetijske dejavnosti, kot jo predlaga komisija, temveč tudi razvoj dejavnosti, ki so že navzoči mikro in mala podjetja na podeželju. Zelo pomembno je, da podpiramo uh, kmetijske, kmetijsko dejavnost, bio, bio um, e, uh, gospodarstvo, turizem in tako naprej. Člen 67 uh, je tu preozek. Eh, priznava gospodarske dejavnosti povezane s kmetijstvom in gozdarstvom. To je sicer pomembno, vendar pristop mora biti širši. Trenutni predlog izključuje številna podjetja, ki so pomembna za trajnost podeželja. Eh, razvojna pomoč zelo dobro vpliva na ustvarjanje delovnih mest in rast tudi v nekmetijskih dejavnostih. In to je treba priznati.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 je nekaj, kar moramo modernizirati. Tako da se bo SKP lahko spopadla s številnimi izzivi, z izzivi podnebnih sprememb, z bioekonomsko trgovino in pomembno je tudi, da se odzivamo eh, na težave z obnovljivimi veri energije, da se ukvarjamo z okrožnim gospodarstvom in tako naprej. Financiranje SKP mora biti tu ključni element, tu mora biti ključni element SKP, ker je pač to nujno za vitalnost podeželskih območij. Menim pa, da to moč bolje uporabljamo, zlasti, ko gre za mala in srednje velika podjetja. Za razliko od velikih podjetij, ki pač lahko izkorišča svojo moč in ekonomsko moč, Male in srednje velika podjetja so v slabšem položaju in so pogosto ranljivejša v konkurenci, glede na konkurenco. In to vendar so vendarle male in srednje velika podjetja tista, ki dajo možnost za boljšo obdelavo tal in okolje nasplošno. Če je zgornja meja plačil enaka za male in srednje velika podjetja, potem bodo razlike vedno večje. In velika podjetja bodo še močnejša na trgu in mala in srednje velika podjetja bodo še bolj ošibljena. To je moj prvi komentar. Zanjam se s poročevalcem, kar zadeva sredstva, sklade eh, glede evropske, glede Evropskega sklada za razvoj podeželja, ne le, da ga ne smemo zmanjšati, morali bi ga povečati. In del jamstvenega sklada in del za lider mora biti povečan. Mislim, da potrebujemo močno povezavo med kohezijsko politiko in skladom za razvoj podeželja. In postopke je treba znati izvajati, moramo poenostaviti postopke za uporabnike, tako da bodo regije lahko optimizirale možnosti za financiranje in da bodo lahko zagotovile naložbe v podeželje. Strinjam se tudi glede širitve specifičnih pomoči ko gre za Evropski kmetijski jamstveni sklad. To so sredstva za privlačenje mladih v podeželjsko območje. Enako je tudi za pomoč za podjetja. Ta širitev specifičnih pomoči bi morala vključevati tudi majhne, male kmete, male in srednje velika podjetja moramo dati več pozornosti eh, vsem pravilom, ki so povezana s plačili v okviru SKP. Ni mogoče, da pomoči na koncu eh, eh, pristanejo v žepih velikih podjetij, ki dajo lažne podatke svojih velikosti tu je tudi zelo pomembna kontrola, vendar je to nekaj, kar se dogaja. Torej, moramo znati nadzirati in spremljati vse, kar se dogaja. Hvala. Much, Najlepša hvala, gospod Bogovič, izvolite. Hvala za besedo. Eh, kmetijska politika ima svoje osnovne cilje zapisane v pogodbi, kako prehraniti eh, prebivalstvo Evrope, kako kmetom omogočiti pristojen dohodek, hkrati razvit eh, podeželska območja. Novi izzivi, ki so vedno bolj uspredi tudi v let, eh, sedanjem predlogu, so povezani z okoljem, podnebnimi spremembami in pa vlogo kmetijstva v tem delu in pa bremena, ki jih mora prevzeti nase tudi kmetijstvo. Po drugi strani pa eh, se pojavljajo ti novi izzivi, od, ki so povezani z izseljevanjem prebivalstva iz podeželja, tudi iz revnejših delov Evrope v bogatejše dele staranje nosilcev kmetijskih, eh, nosilcev kmetij, problem, ki ga je že tudi poročevalec omenil okoli konvergence, ki je v dveh vrstah, ena prerazporeditev med državami, kjer vemo, da so še vedno velike razlike in je potrebno to nujno zmanjševati, po drugi strani imamo pa koncentracijo zemljišč tudi okoli posameznih investitorjev, velikih podjetij, temu ne moremo reči več kmetij, eh, kmetije v enem delu Evrope poenostavitev, fleksibilnost kmetijske politike, subsidiarnost, eh, to je tisto, kar na nek način poizkuša eh, komisar Hogan v svojih predlogah, predlogih predstaviti za eh, to bodočo kmetijsko politiko. Strateški načrt, o katerem zdaj govorimo, je krovna uredba, ki jo sam na nek način povezujem ali pa delam neko paralelo s partnerskim sporazumom, ki je bil doslej vzpostavljen obvezen za kohezijsko politiko. In to je nekaj novega v kmetijski politiki, kajti novo je tudi ta princip, da se iz eh, skladnosti, kjer je praktično vse bilo zapisano v uredbah Evropske unije, prenašajo stvari sedaj v ta eh, strateški načrt, kjer se združita na nek način tako prvi steber, kakor tudi program razvoja podeželja. Velika težava pri zagotavljanju teh ciljev je, in prav je, da to obravnavamo na našem odboru, da sta ravno ti dve področji, se pravi področje skupne kmetijske politike, prvi in drugi steber, ter tudi eh, skladi, ki pokriva kohezijska politika, deležni največjega zmanjšanja. Zdaj prvo se mi zdi nujno, da podpremo to, kar je, kar je eh, tudi bilo stališče parlamenta, da do tega zmanjšanja ne pride in da eh, po potrebi tudi povečamo proračun, ki ga imamo namenjenega za Eh, za Evropsko unijo in v tem delu ohraniti eh, sredstva na tej eh, višini. Kar se tiče te velike spremembe, je za moje pojme tudi velika sprememba, da je skozi strateške dokumente bistveno, bistveno več odgovornosti sedaj na državah članicah, da enostavno ne bo več možen izgovor, to, to je bilo dogovorjeno v Bruslju, to moramo izvajati, ampak bo potrebno veliko kreativnosti na na nivoju držav, regij. Tu je neka nevarnost, ki jo sam vidim, ker eh, poznamo, da je Evropa zelo različna in v nekaterih državah se bojim, da bo eh, ta dialog, ki je nujno potreben za dosego tega strateškega cilja, eh, pod vprašanjem oziroma bo težje ga izvesti in bo lahko tudi za posledico, da bo med državami prišlo potem do zamud in zato tudi sam, kar bom tudi pri naslednjem poročilu, ki se nanaša na to horizontalno uredbo, tudi predlagal podaljšanje prehodnega obdobja oziroma vzpostaviti to prehodno obdobje. Podpiram te usmeritve, ki so tu notri usmerjene v dru podporo družinskim kmetijam, podporo mladim kmetom. E, mislim, da enostavno e, je tu zelo potrebno in gre ta e, po področje v to smer. Najbrž pa ne smemo pozabiti tudi na tiste, ki predajajo kmetije mladim, kajti tam je velika bojazen ljudje v 50 letih in še nekaj, kako preživeti do upokojitve in tu je neka stvar, na katero mislim, da malce pozabimo in bi bilo po moje potrebno ta sredstva na nek način kombinirati za enega in za drugega. Prenos znanja bo izredno pomemben za, za prihodnost, za konkurenčnost, digitalizacija na podeželju, povezano z liderskemu, povezano z regionalnim skladom, sam poskušam tu znotraj te inicijative za pametne vasi na nek način zaokrožiti to, kar je tudi poročevalec dejal. Če želimo imeti poseljeno podeželje, ni dovolj, da imamo samo kmete na podeželju, ampak moramo imeti živo podeželje, skombinirati ukrepe tako kmetijske politike, regionalne politike, državnih politik, vezanih na izobraževanje, na šolstvo, na zdravstvo in gre za v bistvu za en holističen pristop razvoja podeželja in da te cilje tudi usmerjen to aktivnosti na področju pametnih vasi, kajti mislim, da lahko tu zaokrožimo eh, ta del. Mislim, da je povsem nepotrebno in eh, kontraproduktivno, vekolike bomo ustvarjali neko, neko rivalstvo, tenzijo med odborom za kmetijstvo in odborom za regionalni razvoj. Mi imamo skupno delo, kako razviti tudi podeželje, celotne države iznotraj podeželja. Upam, da pride tudi do te tako imenovane eh, rural agende, se pravi podeželske agende, kot jo imajo mesta in da na ta način te ukrepe tudi lažje zložimo znotraj vseh ukrepov, ki so, kot sem že dejal, pomembni za razvoj podeželja od eh, lokalne ravni pa do evropske ravni. Strateški načrt je ključen dokument in eh, zelo potrebno bo, da ga bomo se vsi skupaj dobro lotili, državam pa tudi dopustili dovolj časa, da se bodo prilagodile, spostavljale svoje sisteme, s katerimi bodo morale prevzeti bistveno večjo odgovornost za razvoj kmetijstva v prihodnje. Hvala. Thank you. Thank you very much. The next speaker, Mr. Van Nistelrooy. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo naslednjemu govorniku. Hvala za besedo. Ja, vem, treba je upraviti še ogromno dela. Poglejmo si samo število predlogov sprememb, ki smo jih prejeli. Glede regionalne politike lahko povem naslednje. Delamo na pametni specializaciji in to smo tudi hoteli poudariti. Države članice morajo storiti vse v svojih močih, da spodbujajo pametno specializacijo, da kmetom zagotovijo prave spretnosti in veščine. Seveda je treba upoštevati posebne naravne značilnosti vsake regije. Govorite o proizvodnji, ampak treba je tudi govoriti o proizvodnji. tem, kaj potrebuje trg, popraševanje na trgu. In tudi poleg proizvodnje imamo predelovalno industrijo, ki je tudi zelo pomembna. Kmetijski izdelki niso samo živilo, so lahko nekaj drugega, so lahko surovine, blago v krožnem, trajnostnem gospodarstvu. In to se lahko seveda proizvede na zelo kakovosten način. Enako velja recimo za fosil na goriva oziroma ostale izdelke. Se ne gre za to, da imajo recimo starejše države članice konkurenčno tehnološko prednost v primerjavi z mlajšimi, kot so recimo Poljska in Slovenija ostale, kjer smo zabeležili najbolj množičen beg prebivalstva iz podeželja. Mi govorimo o vzpostavitvi posebnega ekosistema, ki bo privlačen za podjetja, ki se bodo specializirala in morda se tudi preselila na podeželje in tam sodelovala recimo z zadrugami, organizacijami proizvajalcem. Tudi zadruge, organizacije proizvajalcev lahko še kaj storijo na tem področju. Ja, ne smemo pozabiti na dejstvo, da je skoraj polovica podeželskega prebivalstva zapustila podeželje na vzhodnem delu Polske. In ta množični beg, lahko zaustavijo nove tehnologije. In prav o tem smo tudi podali predlog za resolucijo. Nova povezljivost, novi tehnološki napredki, ki morajo biti na voljo tudi tem regijam. S takšno tehnologijo bi lahko tudi zaustavili ta resolucijo množičen eksodus iz podeželja. Dobro, sedaj pa bom dala še besedo predstavniku komisije. Hvala za besedo. Hvala poročevalcu, dragi člani odbora. Vsi omenjate proračun, zato bom uh, začel s proračunom. However, Proračun je pomemben. Je pa res, da vsi vemo, da je treba poštevati tudi druge sile, kot je Brexit. Pa, uh, tudi posledično manj proračunskih sredstev, ki so sedaj na voljo. Imamo tudi nove izzive, obramba, priseljevanje. Zato hočemo seveda zagotoviti ustrezno stopnjo podpore razvoju podeželja. Komisar je že povedal, da te podpore ne bomo zmanjšali, ampak samo malo prerasporejamo ta sredstva in proračun je sedaj tudi bolj ciljno usmerjen. Treba je ustvariti tudi sinergijo z ostalimi nacionalno financiranimi inštrumenti. Obstaja tudi možnost prerasporeditve prenosa med ste proma za 50 odstotkov K temu bomo pa dodali še dodatni prenos 50 odstotkov brez nacionalnega sofinanciranja. V prvem stabru imamo tudi obveznost ekosheme, to je tudi ukrep razvoja podeželja. glede programa LIDER dejali ste, da bomo zmanjšali sredstva za več kot dvakrat. Ne vem, kje ste to slišali. V prihodnosti bomo seveda glede na naše izkušnje določili pet odstotkov, vem, da določene države članice za lider namenjajo deset, nekatere kar 30 odstotkov in to možnost boste še vedno imeli na voljo. Poleg tega pa je lider racionaliziran, manj bo upravnega bremena. Poleg tega pa imajo sedaj lokalne skupnosti še več možnosti za samo sodelovanje potem pa še mladi kmetje. To je prioriteta Evropske komisije v SKP. Vsaj dva odstotka sredstva v prvem stebru se nameni mladim kmetom. Dejali ste, da bi seveda zvišali starost mladega kmeta nad 40 let, ja, to pa ni najbolj ametno in smiselno, kajti potem bo tudi sama pomoč manj ciljno usmerjena. Izkušnje so pokazale, da je dobro, da določimo zgornji prag pri 40 letih za generacijsko pomladitev podeželja, seveda, ko imamo tudi neskončne razprave o tem, kje se konča mladosti, ampak 40 let je za nas čisto ustrezno. Potem pa še SKP in podnebni cilji 40 odstotkov. Zabeležili pa smo si tudi vaše cilje, ki so seveda še bolj ambiciozni od naših. nimamo pa omejitev za upravičence, tudi če živite v mestu, ampak recimo kmetujete na podeželju, glede same konvergence, pa smo slišali nekaj različnih mnen. Gospod Rope je dejal, da moramo imeti zunanjo konvergenco do konca programskega obdobja. Gospa Garcia Perez pa rekla, da je to nemogoče. Ene države članice lahko dosežejo več, druge manj. Naš predlog je uravnotežen. Glede neposrednih plačil pa lahko povem, da tisti kmet ljudje, ki imajo v lasti manj kot 90 odstotkov poprečja kmetijskega gospodarstva na ravni Evropske unije, bodo seveda tudi upravičeni do dodatne podpore. Glede regionalizacije pa seveda mu vem, da je treba SKP tudi uskladiti z regionalno politiko glede samih socijalnih razsežnosti. To ste tudi omenili v šestem členu uredbe. Imamo tri takšne cilje. Ti cilji so dovolj. Za vse zile, s katerimi se soočamo, kot so ženske na podeželju, socialne storitve. ne potrebujemo dodatnih ciljev. Pomembno je to, kaj bodo države člane pravzaprav vključile v svoje strateške načrte. Sam pa mislim, da ureba ne sme biti prenatrpana s cilji. Najbolj pomembno je, kaj bodo države članice vključile v svoje programe. Ni pa tukaj nobenih praktičnih omejitev. glede trajnih pašnikov. Ja, prosim vas, ne smemo narediti koraka nazaj. Najbolje je, da pač pripravimo neko splošno definicijo v sami uredbi države članice, pa potem lahko to tudi urejo v nacionalni zakonodaji. Člen 69. podeželska podjetja, razumem, kaj ste hoteli povedati, ampak tukaj imamo dve politiki, regionalno kohezijsko politiko in kmetijsko politiko na drugi strani. Treba je jasno razmiti vse te politike in zato smo to tudi tako zapisali v členu 69 naše uredbe. Prvič po mnogih letih imamo sedaj tudi biogospodarstvo med cilji SKP-ja. Govorili ste tudi o krožnem gospodarstvu, pametni specializaciji. To lahko tudi zajamemo v SKP-ju. Pa tudi v obzorju Evropa, tam smo podvojili število projektov in sredstev na tem področju. Ne vem, če sem odgovoril na vsa vprašanja. To so moje ključne misli, ki so na koncu pa bi želel povedati, da je treba poštevati še nov izvedbeni model. No, gospa Karsija Perez je omenila. Regionalizacijo. Tukaj je pač treba ohraniti politiko, ki smo jo že določili na ravni Evropske unije. Določili smo kazalnike, s katerimi bomo tudi spremljali dosego ciljev, določili bomo tudi intervencije. Imamo več subsidijarnosti pri izvajanju politike. S tem pa bi tudi zaključil v novem. Izvedbenem modelu imamo več prožnosti. Komisija pa seveda ne bo ogovarjala dodatnim sredstvom za SKP. Hvala. Do četrtka opoldan 29. novembra pa mi prosim pošljete še predloge sprememb. Jo, labai ačiū, nesistengsiu giliai kalbėti, bet iš tikrųjų. Dragi poročevalec, ja, res sem vesel, da smo imeli tako živahno razpravo. Vsem bi se rad zahvalil. Nekatere zamisli se prekrivajo. Hvala tudi komisiji. Ja, kompromisne rešitve so včasih težke. Strateški načrti lahko prevedajo do 27 različnih kmetijskih politik, zato potrebujemo določene varovalke. Če bodo države članice začele pripravljati svoje načrte, potem se lahko zgodi, da se bodo s tem še povečale razvojne razlike. Glede konvergence pa moramo narediti še korak naprej, kajti 20 let se že trudimo za to konvergenčnost. Se ne pravim, da moramo sredstva vzeti eni državi članici in jo dati drugi. Pomladitev podeželja, to ste omenili. Sam bom tudi predstavil te ukrepe. Seveda se težko zmisliti nekaj popolnoma novega. Mislim, da se je treba zlasti omejiti na lokalno proizvodnjo, uporabo lokalnih surovin, gozdarstva. Treba je ustvariti ugodne pogoje, da bodo potrošniki kupovali lokalno po dostopnih cenah bolnice in šole morajo ostati na podeželju, tudi javni prevoz. Vem, da bodo nekatere države članice se usmerile in podpirale določeno skupino prebivalstva. Potem se ne smemo zanašati samo na kmetijstvo, ampak na skupna prizadevanja. In s kohezijsko politiko je treba podpirati tudi podjetja. Tako da se bo mesto preselilo na podeželje najlepsza chwala. Chwala Kotsa Przedajala do 29. novembra mi prosim pošljite vse predloge sprememb. Sedaj si bomo pogledali naslednjo točko na dnevnem redu. Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike politike odbor Agri je odgovoren, vodilni odbor, mi pa smo pripravili mnenje. Gospod Bogovič, izvolite. Eh, <clears throat> kot smo že pri prvi točki, ki eh, predhodni, se pravi o strateškem programu govorili, je predlog kmetijske reforme, ki ga je poslala Evropska eh, komisija, ker na nek način Eh, mala revolucija oziroma predlagane so precejšnje spremembe in gre za eno večjih eh, reform skupne kmetijske politike od njene ustanovitve s ciljem, kot je bilo že rečeno tudi pri prejšnji točki, da se jo modernizira, da poskuša odgovoriti na izzive eh, današnjega časa. Največja sprememba, ki je, <clears throat> je treba se zavedati in je to, da se to področje skladnosti, se pravi, da, vsi, da je vse predpisano v Bruslju, spreminja eh, na, eh, na eh, spremljanje tako imenovanih doseganja rezultatov smotrnosti. Poleg tega je tu dodana še močna okoljska komponenta, s katero države na drugi strani tudi dobijo več subsidijarnosti, in da lažje potem s, to, s tem principom tudi fleksibilnosti eh, odgovorijo na, tudi na te velike razlike, ki so med posameznimi področji znotraj Evropske unije. In eh, lahko takoj rečem, da takšen koncept eh, podpiram in mislim, da eh, so tu deljena mnenja, eh, mislim pa, da je prav, da države članice prevzemajo večjo odgovornost. Eh, Evropska komisija bo kot je že rečeno, spremljala te cilje. Tu nastanejo eh, do neke mere tudi težave, eh, kaj od tega, kaj se bo spremljalo, je že zapisano v teh dokumentih, ki smo jih dobili sedaj na mizo, eh, kaj ne in o tem tudi več v nadaljevanju pri tem mojem izvajanju. Zmanjšanje tega upravnega bremena poenastavitev je tisti ključni cilj, ki bi naj se tudi sledil eh, v tem novem modelu. Eh, vidimo, da se prejšnji prvi in drugi steber združta v skupno eh, uredbo, to strateško uredbo, s katero se potem, se potem na nacionalnem nivoju dogovori, kaj se bo izvajalo, v katero smer se bo šlo. Tu eh, moram reči, da nastaja kar ena določena dilema, ali je ta poenostavitev eh, predvsem za države članice vidna iz tega dokumenta ali ne, ali bo mogoče celo predvsem na državah članicah več tega upravnega bremena, kot, je, kot ga je bilo v preteklosti. Eh, zagotovo bi, je na področju spremljanja na posameznih kmetijah zelo dobrodošlo in pozdravljam to, da se zmanjša število kontrol da to, kar eh, so doslej delali revizori državnih agencij, tudi včasih evropski revizori, eh, spremljamo s pomočjo satelitske mreže, ki je sedaj zgrajena, da ne obremenjujemo toliko, toliko ljudi. Eh, pri samem spremljanju dosege teh ciljev pa mislim, da še kar nekaj neznank in tu je tudi računsko sodišče upozorilo na to, ali je dokument dovolj, dovolj eksakten ali ne v tem delu. Eh, poleg že omenjenega strateškega dokumenta eh, te uredbe, o kateri sedaj govorimo, se pravi o financiranju, upravljanju, eh, je tudi še pomembna uredba o kmetijskih trgih, ureditvi trgov in vsi skupaj, vse skupaj uredbe pokrivajo te osnovne cilje, ki smo, o katerih smo tudi že govorili pri prejšnji točki, od izved, povečanja konkurenčnosti, inovativnosti, Eh, tudi povezovanja na, na kmetijah, kar je zelo izpostavljeno z novimi možnostmi že bilo v omnibusu, odgovori na konvergenco tako zunanje, se pravi med državami, eh, kakor tudi znotraj držav med velikimi in pa malimi eh, kmetijami. Tu mislim, da je potrebno slediti cilju, ki ga je postala, ki ga komisija predlagala, da se izvede Eh, to, da odgovorimo na eh, to, da je vedno več teh velikih tisoč in deset tisoč hektarskih podjetij, bolj kot kmetij, in da enostavno upravičimo ta delito denarja. Predlog je tu eh, s to, s tem tako imenim kepingom, z omejevanjem plačil, ali tu bo še zagotovo veliko besed, ali bo veljal enoten za vso državo, da tudi tu mogoče kaj fleksibilnosti ali tudi združiti ta koncept degresije in pa kepinga, tako da to mislim, da je eno področje, okoli katerega bo še veliko besedi, eh, bo pa potrebno eh, najti eh, odgovore. Prav tako je bilo včeraj na odboru za kmetijstvo, kjer smo to obravnavali, kako na nek način dejansko ta sredstva, ki jih namenjamo za kmetijstvo, za okolje, za razvoj podeželja, da tudi v tistim, ki igrajo aktivno vlogo na podeželju, ne da so zgolj lastniki kmetij oziroma zemljišč. In to mislim, da je še en izziv, na katerega še v ta dokument vse tri uredbe ne odgovarjajo eh, v celoti. Sam sem tudi mnenja, da eh, kljub temu, da gre za ločene politike kohezijsko in pa regionalno eh, kohezijsko in pa kmetijsko, obe politiki skupaj pa odgovarjata na to teritorijalno komponento in pa na ta problem teh migracij znotraj Evropske unije, ki mislim, da so premalo zajeta oziroma v Evropske unije, okrovnem finančnem dokumentu, se pravi večletnem finančnem okvirju z okrnitvijo teh dveh politik, se bojim, da bomo zelo težko vse te cilje dosegli, čeprav mislim, da bi bila ta kohezivnost Evrope, ki jo lahko dosežemo s tema dvema politikama, ključna in je enako pomembna za moje pojme kot eh, dvig eh, eh, inovativnosti preko Horizona ali Erasmusa ali ostalih drugih prioritet, ki smo si jih zadali. Kajti mislim, da moramo ta to selitev, ki gre zelo na hitro iz eh, podeželskih območij v mesta in pa iz revnejših regij držav v bogatejše države zaustaviti, kajti na sprotnem primeru bomo imeli velike težave in tu rabimo koordinirano politiko, eh, kot sem že tako kmetijske, kot eh, kohezijsko-regionalne regionalne politike. Se vrnem nazaj k tem dokumentom. Podpiram subsidijarnost, podpiram prožnost, mislim, da je tu potreba Eh, da države prevzamejo večjo odgovornost, vse preveč je tega izgovarjanja, vse so se za nas dogovorili v Bruslju, mi samo izvajamo in se na nek način slabe stvari eh, eh, uporabijo za to, da se s prstom kaže v Bruselj. Mislim, da je tu ta kreativnost in pa odgovornost držav velika. Kot imamo izkušnje iz kohezijske politike, zelo različno delujemo. Že prej sem dejal, da to na nek način vlečem paralelo s partnerskim sporazumom in v samem postopku sprejemanja strateških dokumentov, vzpostavljanja celega mehanizma eh, do na koncu računalniških sistemov, ko to odpirajo, bo treba biti zelo pozoren, da ne pride do kakšne zamude, kajti če je pri programu razvoja podeželja ali pa pri kohezijskih eh, skladih, kjer je največkrat <clears throat> investiranje posameznih investicij, eh, kakšen zamik dopusten pri prvem stebru, pri Eh, podpori eh, redni proizvodnji enostavno teh zamikov ne sme prihajati, zato tudi predlagam to eh, prehodno obdobje. Pozdravljam tudi to, da je, da ostane ta dvostebrna struktura, kakor to, da tudi osnovna arhitektura, s katero se spremlja, s katero se izvaja kmetijska politika v državah članicah, ostaja in da ni tu kakšnih prehudih pretresov, kajti ta zadeva mislim, da zelo dobro funkcionira. Pri tej kazalnikih, pri, za ugotavljanje smotrnosti vidim še celo vrsta odprtih zadev in eh, prehajam zdaj v ta drugi del, kjer pa zaključujem s tem, da eh, kjer, v kaj sem se usmeril tudi v predlaganih amadmajih. Eh, prvič večjo vlogo parlamenta, zato predlagam, da se celo vrsta stvari, ki so zdaj predvidene, da se izve, uredijo z Eh, delegiranimi akti, da jih eh, kar spravimo znotraj teh uredb in da ima na ta način tudi parlament večjo vlogo pri izvajanju te politike in kreiranju politike, da ne bo preveliko stvari prepuščeno eh, kasnejšim izvedbenim aktom in mislim, da je tu ključna vloga parlamenta, da da odda, kajti sicer da, da, da da svojo noto v tem delu, kajti nasprotnem primeru bo ta bojazen, da se da se bo skupna politika razvodenila in bo postala nacionalna, eh, lahko eh, še bolj eh, spostavila. Zato mislim, da je prav, da imamo čim več zapisanega znotraj osnovnih dokumentov. Prav tako predlagam, da eh, komisija tudi v teku izvajanja, eh, izvajanja kmetijske politike poroča eh, parlamentu, da se parlamentu vidi, kako se, eh, kako se prijema ta nov koncept na terenu in da če potrebno, potem tudi kakšno spremembo upravi, kot smo jo eh, lansko leto v omnibusu. Eh, že prej sem omenil, da predlagam, eh, da se ne slepimo že zdaj, da bomo to politiko začeli izvajati z letom 2021. Vemo okoliščine, v katerih se sprejemajo dokumenti in sam predlagam dvoletni prehodni rok, kajti po tistem, ko bo vse sprejeto v Bruslju, bo potrebno še doma sprejeti strateške načrte, dobiti načrte potrjene, na osnovi potrjenih načrtov spostaviti nov IT sistem in eh, to je nemogoče, teoretično nemogoče, da bi se začel zdaj, jaz mislim, da bo dve leti minimalno potreben prehodni rok, da se bo to izvajal, eh, da se bo začela izvajati politika. Prav tako predlagam, da v eh, poročanje držav članic, ki so zelo striktna po tem nadaljevanju, da se bo ugotavljala ta smotrnost, Eh, da poročilo ne eh, zahtevamo že 15. februarja, ampak 15. aprila, kajti mislim, da je potreben nek eh, določen rok za kvalitetno pripravo tega poročila. Med izjeme v primeru višjih sil vsekakor želim, da zapišemo tudi smrt upravičenca, predvsem tragične smrti, ki se dogajajo na kmetijskih gospodarstvih ali pa dolgoročna nezmožnost. Kajti, če je elementarna nesreča ki jo povzroči narava, je za neko posamezno kmetijo še veliko večja nesreča, če se zgodijo te tragične stvari in to mislim, da moramo upoštevati, kajti marsikdaj se kmetije znajdejo v zelo težkih situacijah, če se to zgodi in ni to upoštevano. Načelo sorazmernosti mislim, da je zelo pomembno in eh, ne vidim nobene potrebe, da bi se eh, teh sedem milijonov upravičencev tretiralo enako kot tistih nekaj sto tisoč upravičencev za kohezijska sredstva in da je sedanji obstoječ sistem objave teh eh, rabe teh sredstev, ki ga zdaj upravijo agencije pravi, eh, pre, premjern, zato ga enostavno povzemam iz prejšnje uredbe, horizontalne uredbe, mislim, da tudi ni potrebe, da eh, tiste prejemnike izpod 1250 evrov eh, bistveno, bistveno obremenjujemo z, eh, s tem poročanjem in da na ta način zagotovimo to eh, poenostavitev za uporabnike. Toliko v uvodu, veselim se nadaljne razprave in pa eh, amandmajev, ki jih bo zagotovo veliko, kot jih je vedno za kmetijske vrednosti. Thank you very much. It was a broader... Hvala lepa. To je bil zelo obširen pregled eh, nad eh, kmetijsko politiko. Predesedo predajam poročevalcem v Senci, gospa Hrvatska gospa Marcia Pe, eh, Garcia Perez in jih prosim, da eh, so čim krajši. Ja, ne skrbite, jaz bom zelo kratka, tako da odtehtamo morda daljši prispevek. Samo dvoje. Prvič vprašanje, za katerega mislim, da je pomembno, moramo eh, pač pri eh, mehanizmu eh, kompenzacije, ko pride za izterjavo neprimerno izplačenih zneskov, mm, recimo, če imamo v enem letu, ko so kmetu izplačali več ali manj, v naslednjem letu se lahko stvar poravna s tem, da se mu izplača več ali manj, tako da se uskladi in tako, da bi lahko kompenzirali iz leta v leto mislim, da bi to bilo enostavno in eh, bi bilo dobro, da ta eh, mehanizem, kompenzacijski mehanizem ponovno uvedemo. V zvezi z drugim vprašanjem glede na predlagano reformo, strateške načrte in tako dalje, bomo imeli določene države, ki <clears throat> Eh, tudi v funkciji teritorijalnega vidika, bodo morali imeti pač eh, več kot en sam eh, organ za certificiranje. V tem primeru bi moralo biti primerno, da se prizna, da obstaja že en organ, ki lahko usklajuje vse ostalo. Recimo, ko imamo recimo, regionalne organizme za certificiranje, lahko bi imeli med temi enega, ki usklajuje vse ostale. To je vse, kar sem želela povedati. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Rope. Prosila bi vas, da ste prav tako kratki. Se pogovarjamo o kmetijski politiki, ampak bi vas prosila, da ste čim krajši v svoji predstavitvi. Hvala. Hvala lepa, soglašam z vami. Zahvaljujem se kolegom za. Uh, mnenjem, ki so bila izražena. Eh, veliko eh, vidikom je bilo zelo všeč, imam tudi še dodatne predloge, ki jih bom eh, predložil pravočasno. Hvala. To je bilo vse. Hvala lepa za kratkost. Hvala lepa. Še kakšen drug komentar, kakšen, kakšna pripomba od kolegov v odboru regiji? Ne. V redu pa a, bom predala besedo gospe Boršman z Evropske komisije, da se odzave na to, kar je bilo povedano. Hvala. Hvala lepa, predsedujoča. Zelo zanimivo je bilo prisluhniti eh, mnenjem eh, tega odbora, pa tudi odbora za odbora Agri. Torej, eh, če se osredotočim na, na uredbo, naj se navežem na to, kar je povedal tudi poročevalec v zvezi z določenimi predlogi spremembi, torej kar je povedala gospa Garcia Perez. Dovolite, da se dotaknem prehodnih dogovorov in ureditev leta uh, eh, 2021 nam je bilo prezgodaj, pravite. Torej, komisija je vedno imela predvidena prehodna obdobja in se je vedno o tem predhodno pogovorila z državami članicami. In eh, torej, pom bodite pomirjeni, bomo upoštevali to in bomo to pravočasno izpeljali. Ko gre za neposredna plačila. Ponavadi se to dogaja uh, vsakoletno in ne pričakujemo uh, zamud pri neposrednih plačilih, kar pa zadeva uh, razvoj podeželja. Tam imamo novo programsko obdobje, kajti določene države bodo izčrpale sredstva iz tega programskega obdobja, kajti tukaj nimamo istih rokov pri izvajanju EKSRP kot pri uh, drugih uh, skladih in torej vemo, da drž nekatere države bodo že izčrpale svoje sredstva, bodo potrebovali novo financiranje financiranje. In to je tudi stvar, ki je treba upoštevati pri teh prihodnih dogovorih, ureditvah. Poročevalec je tudi omenjal, da bi morali e, imeti večje podrobnosti v delegiranih aktih, Torej, svet eh, želi imeti to v zvedbenih aktih, parlament želi jim to imeti v delegiranih aktih, eh, komisija predlaga, da bi omejili eh, število pooblastil na približno polovico tega, kar imamo v sedanji uredbi in torej tako, da bi se nekako pozicionirali nekje na pol poti med tem, kar želita svet oziroma parlament in o tem se bomo seveda pogovarjali med pogajanjem. Potem pa je bilo tudi omenjeno, da države članice bi potrebovali nove IT sisteme. V zvezi s tem bi povedala, da res skušamo graditi na tem, kar že obstaja v državah članicah. Se pravi, da bomo ohranili vse organe, ki že obstajajo, kazalnike, ki so bili že predlagani, to, kar že obstaja pri plačilnih agencijah v sklopu IT sistemov, zato da lahko o tem poročajo. Zato bomo res skušali nadgraditi to, kar že obstaja obstaja in kar že deluje. Isto velja tudi za kontrole. Eh, predlagali smo, da bi države članice imeli sistem spremljanja, za, ki bi uporabljal nove tehnologije, zato da bi to lahko tudi preverjali na terenu, ampak komisija eh, ne bo natančno navedla, koliko takih kontrol na terenu. Na terenu bo treba upraviti, kajti mi se sredočamo na nov eh, sistem, bolj na torej, uspešnost, učinkovitost, kot pa na izpolnitev izpolnjevanje. In potem ob koncu bi še povedali nekaj več. Eh, govorili, omenjali ste datum 15. februarja. Zakaj smo predlagali ta datum? Ker je to zajeto v finančni uredbi. Torej, zato, da bi, eh, zato, da bi komisija eh, prejela razrešnico od parlamenta in od sveta, Potem komisija mora tudi spoštovati svoje obveznosti, mora pripraviti svoje poročilo uh, eh, spomladi v vsakem letu, se pravi, da mora prejeti uh, input od držav članic eh, vsaj do 15. februarja in to je predvideno tudi v novi finančni uredbi, ki bo začela veljati 2. augusta letos. In torej 15. februar je pač datum, ko bi mi potrebovali poročilo držav članic, ne samo o računih, ampak tudi o upravičenosti eh, izdatkov in o tudi eh, potem o uspešnosti, učinkovitosti in eh, o upravičenosti. In torej najkasneje bi se moralo to dogoditi do 15. februarja. Nekatere države članice menijo, da bi to bilo težko, in uh, hkrati 15. oktobra se zaključuje finančno poslovno leto in uh, torej morajo poročati potem do 15. februarja. Uh, datki, podatki morajo biti na voljo v sistemih do takrat. Gospa Garcia Perez, naj povem nekaj v zvezi s temi uh, odtehtani kompenzacije. Mi lahko uporabljamo kompenzacije, tako kot uh, ste op omenjali. Uh, ampak um, nis, ne bomo določili natančnih pravil uh, v zvezi s tem, kajti to je na strani držav članic in upravičencev. In kar zadeva certifikacijske organe, seveda lahko bi imeli enega, ki bi usklejeval ostale, ampak to uh, se ne zahteva v besedilu komisije. Hvala. Hvala lepa zelo uh, zanimivo poslušati uh, to, kar ste povedali, uh, ker tako smo preverili, kar uh, je bilo že povedano. Ne vem, če gospod Bogovič želi še kaj povedati, dve minuti, če želite. Dovolj, ker sem bil prej izčrpen. Uh, hvala za to pojasnila strani komisije. Mislim, da je predvsem pri tem poročanju še stvar zelo odprta. Sicer pa <clears throat> ste na vrsti kolegice in kolegi, da pripravite čim več amandmajev in se veselim sodelovanja s poročevalci v senci. Hvala. Thank you. It was enough, less than one minute. It was enough. Hvala lepa, eh, še manj kot ena minuta. Eh, torej, eh, kar pa zadeva rok za uložitev predlogu sprememb ob 12. do 29. novembra. Torej, 29. novembra do 12. ura. To je rok za uložitev predlogu sprememb. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je naše mnenje, mnenje odbora Regi o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spremembi uredbe številka 1316 iz leta 2013 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije. Imenovali smo uh, poročevalca gospoda Howarda, pristojni odbor pa je odbor TRAN v zvezi s tem uh, svežnjem. Eh, načrtujejo, da bi glasovali o tem 10. januarja, zato bomo morali pospešiti naš postopek in eh, delo eh, pri pripravi mnenja, če želimo, da bo to pripravljeno pravočasno za glasovanje v odboru TRAN. Načrtujemo, da bi glasovali o tem svežnju 13. decembra. Zato predlagam eh, krajši rok eh, za predložitev predlogov spremembe, ampak besedo zdaj predajam gospodu Howardu. Hvala lepa. To je res manjša prilagoditev zakonodaje in upamo, da je ne bomo nikoli eh, potrebovali tudi potencial, potencialni izstop a, Združenega kraljestva brez a, sporazuma o a, izstopu, to bi a, povzročilo zelo veliko vrzel v koridorju med severnom in jugom v omrežju TNT. Um, zaplet pri vsem tem je še dodaten v smislu, da nimamo neke logične uh, poti, da bi povezali koridor med Severnim morjem in Sredozemljem, torej med uh, Evropsko celino in uh, irskim otokom. Torej, cilj um, predloga komisije je to, da bi imenovali oziroma poiskali neke pomorske poti, ki bi omogočali to povezave in komisija predlaga, da bi izbrali uh, pristanišči Zeb, Zebruge in Rotterdam kot izhodiščni točki za celine, odkudar bi um, potem pomorske povezave uh, povezale celino z uh, uh, pristanišči v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 da pristanišču v, v Roskofu uh, ni primirno za te namene in tudi Le Havre uh, ni uh, eh, primirno pristanišče, ker spada v drug uh, koridor uh, in torej ni primirna povezava za uh, Irsko uh, in za Irska pristanišča. Zato pač. Uh, mislimo, da ehm, vse to pa ne bo vplivalo na to, kako potekajo različni trgovinski tokovi, ker gre za pravzaprav relativno omejen trg, ampak moramo imeti v mislih, da ukolikor eh, bi prišlo do ehm, zastojen, torej do pravzaprav neuspeha v teh pogajanjih in da bi ostali brez porazuma, potem bi, bi eh, verjetno zapazili kar nekaj težav na tem koridorju. Zato bi se lahko tudi trgovinsko tokovi začeli preusmerjati. Recimo, lahko bi prišlo do težav tudi na območju Dunkerka v Franciji. Eh, tudi eh, če pomislimo na povezavo me, eh, preko Rokavskega preliva mm, skozi Kale. Torej dejansko pravzaprav mm, si ne moramo predstavljati, kaj bi se lahko dogodilo vsled vsega tega. Zato bi bilo celo bolje, da se sploh izognemo, čemu takemo podobno v primeru eh, pomankanja konkretnega sporazuma, eh, bi prišlo do težav v eh, koridorjih TNT na samem ozemlju Irske, ker bi se ti koridori ustavili na meji z Severno Irsko, torej z Združenim kraljimstvom. Če drugače pa a, bi la, ta, ta koridor lahko predstavljal neke vrste kopenski most in bi potekal tudi preko ozemlja Združenega kraljestva. To, če bo prišlo do ustreznega sporazuma z Združenim kraljestvom. Vsekakor imamo časa še do leta 2020, kajti lahko bi predvideli tudi prehodno ureditev od leta 2021 dalje. dobro bi bilo torej, da bi odbor regi eh, tudi ugotovil, da bi morali imeti dovolj časa, da razmislimo tudi o naravi eh, teh eh, povezav med Irsko in torej otokom in celinsko Evropo. Mislim, da te povezave si res zaslužijo tudi dodatne poglobitve. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala za to. Uh, tudi uh, angliški humor, ki ste ga uporabili pri predstavitvi uh, tega mnenja. Zdaj pa sprašujem kolege, uh, če želite še kaj dodati. Uh, vidim, da v dvorani ni uh, poročevalcev v senci, morda smo predolgo glasovali danes do povdne, zdaj pa eh, bi prosila komisijo, če se želi odzvati. Ampak eh, pripravljalec mnenja bi želel še kaj dodati. Torej, Kale in eh, Dunkirk bosta še vedno uh, pristanišča in sicer izhodiščna pristanišča uh, v sklopu tega koridorja. To sem želel še povdariti. Hvala lepa za to pripombo. Besedo predajam sedaj uh, predstavniku uh, Golsonu za uh, komisijo. Izvolite. Hvala, gospa predsednica, nimam ničesar dodati, obno, povzete, ki ga je podal eh, poročevalec, je bil popoln in natančen. Rekl bi, da v tem primeru poskušamo rešiti neko diskontinuiteto, ukolikor ne bi prišlo do eh, sporazuma ob izstopu Združenega kraljestva. Verjetno eh, ta zakonodaja ne bo nikoli eh, stopila v veljavo, če pa bi temu bilo tako, potem je komisija s tem želela nekako eh, premostiti to vrzel med Irsko in Evropsko celino, s tem, da bi pač izbrala tri pristanišča, ki imajo največ prometa z Irsko vsaj v tem trenutku. To je vse, kar sem želel dodati. Hvala. Hvala. Vse je zelo jasno. Upam, da boste imeli priložnost se srečati tudi s poročevalci v senci in zaključiti to razpravo. Predlagam rok za vložitev predlogov sprememb. To bo do 5. 26. Eh, novembra. Um, in eh, to zato, ker bo moral odbor Tran glasovati o tem v kratek. Torej, prosila bi vas, da eh, predloge spremembe, eh, premem k temu svežnju uložite do 26. novembra ob 5. uri. Zdaj pa gremo na naslednjo točko, to je potrditev odločitev sklepov koordinatorjev ki so, bila, eh, spre, ki so bili sprejeti na eh, srečanju včeraj. Ali lahko soglašamo z sklepi, ki so bili sprejeti včeraj, gospod Van Nisteroj? Jaz, nažalost, se nisem udeležil tega srečanja in tega sestanka včeraj. Ampak moram reči, da je zapisnik eh, popolnoma utemeljen. Če želimo uh, predložiti kakšno pripombo, jo lahko posredujemo. Uh, Imamo torej pripombo strani skupine ELS. Torej, besedilo v točki 2 v zvezi z interregom, v zvezi s 3. decembrom oziroma eh, 21. ali 31. Eh, januarjem. Eh, poročevalec bo Pascal Arimo, ki eh, predlaga, da se glasuje do 31. decembra. Hvala lepa. Zelo zanimiva pripomba. Bomo vključili eh, to eh, tudi v zapisnik. To je morda tudi zanimivo za našo čašovnico, ker smo zelo usklajeni tudi eh, z vsem, kar je predvideno v sklopu eh, večletnega finančnega okvira. Če ni drugih pripomb, naj vam povem, da bo naslednje eh, seja 3. decembra ob 3. popovdne. S tem zaključujemo današnjo sejo odbora regij. Hvala.